tisoce. Gospod predsednik. E, Koležanki, koledzi. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, e, nadaljujemo z zasedanjem. Zapisnik zadnjega zasedanja je na voljo. Ali ima kdo kakšno vprašanje ali pripombo v zvezi s tem? Temu ni videti tako, torej smo e, zapisnik zadnjega zasedanja sprejeli. Naslednja točka na dnevnem redu današnjega zasedanja je izjava predsednika komisije v zvezi z gospodarskim upravljanjem oziroma vodenje v Evropski uniji in evromoči ter nadzorovanje nacionalnih proračunov. Danes imam ponovno čast, da pozdravim v naši sredi predsednika komisije gospod Baroza in da mu dam besedo. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci. Gospodarsko upravljanje je seveda bistveno za našo prihodnost. Ko je predsednik Delors govoril o tem, že leta 1993 so številne države članice bile proti takemu mnenju. Ko je moja prva komisija spet odprla to vprašanje v našem poročilu ob deseti obletnici eh, eh, monetarne unije, tudi nas niso zelo poslušali. In zato potrebujemo ustrezen odgovor In v svojih sedanjih smernicah sem to že omenil in o njih smo se pogovarjali pred kakšnim mesecem. Komisar Oli Ren in jaz sva se pogovarjala z vami tudi med njegovim zaslišanjem. Že takrat je komisija povedala, da namerava okrepiti gospodarsko upravljanje v Evropski uniji in še posebej v evroobmočju. Kriza nam je žal pritrdila in seveda gre za urgentne zadeve, kot zdaj vemo. Zdaj so končno izpolnjeni vsi pogoji, da dejansko pridemo do nekega skupnega gospodarskega upravljanja v Evropski uniji. Komisija je 12. maja predlagala nekatere zadeve, ki so sprožile razpravo tudi v Evropskem parlamentu, še posebej pa v delovni skupini, ki jo vodi predsednik Sveta Evropske unije. konsens, ki smo ga doslej dosegli, je, se je pokazal tudi na Evropskem svetu. Prejšnjo sredo pa je komisija spet predlagala svežen predlogov, ki govorijo o zakonodajnih predlogih, ki, če bodo sprejeti, nam bodo že omogočali, da bodo stvari stekle od leta 2011 naprej. Delovati moramo takoj v ustreznem, v uh, okolju, kakršnega pač imamo in to ne sme biti omejitev. Lizbonska pogodba nam omogoča, da začnemo delovati na celotni uh, fronti, kajti nimamo več časa, naši državljani, naša podjetja zahtevajo, da nekaj naredimo in zato imamo ustrezno odgovornost, da delujemo takoj. Members. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, gospodarska kriza je postavila Evropsko unijo pred marsikatero preizkušnjo. Gospodarsko upravljanje je samo eden od odzivov in vidikov, s katerimi smo se odzvali na to krizo. V odzivih smo seveda vključili tudi druge razsežnosti, celovito reformo finančnih trgov in predlog za evropsko nadzorno arhitekturo. Danes dopoledne sem že poudaril, da bomo v nekaj dnevih do verjetno dosegli dogovor. Vse zainteresirane pozivam, da čim prej dosežemo dogovor, da bodo ti organi lahko začeli delati leta 2011. Na ta način bomo eh, lahko izvajati začeli celo vrsto konkretnih ukrepov. Najprej smo s finančnimi ukrepi začeli z programom za Grčijo in potem s kreditnim finančnim eh, mehanizmom za Evropsko unijo gre tudi za celo vrsto ukrepov, ki jih imamo v strategiji EU 2020. Naš odgovor je bil zelo eh, odločen. Stabilizirali, konsolidirali in modernizirali smo eh, celo vrsto naših trgov. Sedaj pa naj se osredotočim na upravljanje oziroma vodenje. Izzivi preteklih mesecih so se osredotočili na vprašanje, ali je naše gospodarsko upravljanje dovolj uspešno glede na pritiske, ki jim je naša gospodarska stabilnost izpostavljena. Imamo inštitucije, ki so za to potrebne, imamo mehanizme in inštrumente. Mislim, da smo se dobro uh, uprli tveganjem in nevarnostim v preteklosti. Sedaj pa se lahko tveganjem uh, eh, zoprstavimo tudi s pripravami vnaprej. Zamisli, ki smo jih eh, v sporočilu komisije 12. maja predstavili tudi parlamentu, eh, so že bile vključene v celo vrsto predlogov, ki smo jih do konca prejšnjega meseca že pripravili in že septembra bomo začeli z izvajanjem predlogov. Preden grem podrobnosti, naj povdarim, kako pomembno je Eh, in kako koristno je bilo, da je Evropski svet ustanovil posebno namensko delovno skupino, ki jo vodi predsednik Evropskega eh, sveta. Ta skupina je že začela delovati in prepričan sem, da nam bo pomagala pri hitrem sprejemanju zakonodajnih predlogov. Gospodarsko upravljanje pomeni bolj učinkovita in bolj vseobsegajoča pravila. Sedanji okvir nam že daje možnost ukrepati in prepričan sem, da bo metoda skupnosti ponovno tukaj se izkazala za dobro. Strožji režim nadzora potrebujemo, kar pomeni strožji in širši, ki bo zajemal Eh, makroekonomske, strukturne politike in proračunske politike. Režim, ki bo prepoznal realnost, da pač eh, ima vsaka država članica določene eh, posebnosti. Režim, ki bo seveda našo medsebojno soodvisnost še bolj podporil. Kaj to pomeni konkretno? Najprej več koordinacije potrebujemo. Ključno zato je evropski odziv Na ta način bomo pomagali eden drugemu, nadzorovali eden drugega ko bodo eh, države članice svoje načrte stabilnosti in konvergenčnosti eh, istočasno predstavile komisiji, bomo imeli resnično dober upogled. Ta evropska perspektiva bo nekaj, kar bo koristilo državam članicam, ko se bodo pogovarjale in sprejemale svoje nacionalne proračune glede na nacionalne postopke proračunskega sprejemanja. Drugič, potrebujemo verodostojnost, ki pride z boljšim izvajanjem. To pomeni več eh, spodbud, več orodij in mehanizmov, neko, eh, nek splet preventivnih in korektivnih ukrepov. Sta, eh, stabilnostni eh, pakt, pakt za stabilnost je nas potrebujemo, ki bo bolj osredotočal na celo vrsto ukrepov. Potrebujemo pakt, ki ima ukrepe, ki ima tudi predvidene sankcije. Seveda, sankcije so potrebne zaradi tega, da bodo države članice tudi koristi in spodbude uživale in upoštevale naj jasno povdarim naslednje. Nočemo samo bolj stroge spodbude in kazni, Če države članice ne bodo spoštovale skupno dogovorjena pravila, potem morajo biti pripravljene eh, trpeti tudi posledice. Kaj to pomeni? Sankcije bodo takšne, da bodo vse države članice na e, enakopravni osnovi lahko eh, vedele, kaj jih čaka. Tudi Evropski parlament mora sodelovati pri tem. Kar zadeva finančne sankcije, predlagamo, da bi te bile zasnovane na širših uh, uh, izdatkih evropskih in nacionalnih proračunov. Vse države članice morajo v prihodnosti tvegati, da bodo izgubile proračunski denar iz Evropske unije, če niso spoštovale svojih fiskalnih pravil. Ta pravila pa morajo biti neke vrste kvazi avtomatski sistem, ki je zasnovan na paktu stabilnosti in rasti. Tudi tajming teh ukrepov je pomemben. Ne smemo predolgo čakati, preden bodo začele sankcije delovati. Spodbude in sankcije je treba čim prej aktivirati, tako da ukrepamo, preden bo situacija ušla izpod nadzora. Preventivni ukrepi so lahko seveda bolj učinkoviti kot korektivni, ampak eh, v tem primeru zahtevamo dobro voljo in potrebujemo uh, pripravljenost. Gre za celo vrsto mehanizmov, ki jih vzpostavljamo, zato da bi se osredotočali na reševanje težav v tako imenih dobrih časih. Sedaj pripravljamo zlasti eh, po, pri predloge za evroobmočje. Tretjič. Nadzorni sistemi morajo obsebovati nadzor nad vsemi elementi, ne samo fiskalno. Zelo oska perspektiva, kot smo videli iz preteklosti, ni ustrezna. Makroekonomska neravnotežja v državah članicah moramo odpravljati. Takšna neravnotežja seveda ogrožajo kohezivnost evra in zlasti evroobmočja. Semafor indikatorjev nam bo povedal, kaj je potrebno, da eh, ugotovimo, kje so razlike in na kak način lahko odpravimo težave. Seveda moramo pripraviti tudi mehanizme v ta namen. Četrtič. Bolj stroga fiskalna pravila potrebujemo, istočasno pa moramo inovativnost, trgovino in eh, gospodarsko rast eh, zagotoviti ter ustvarjati delovna mesta za prihodnost. To je tisto, kar pomeni strategija Evropa 2020. Evropski svet je to eh, strategijo sprejel pred 14 dnevi, sedaj jo treba začeti uresničevati in zagotoviti, da bodo nacionalne in evropske politike v celoti usklajene, da bomo na ta način ustvarili pozitivn cikl, kjer bo rast v Evropi, eh, v enem delu Evrope pomagala rasti v drugem delu Evrope. Petič. Naj povdarim, kako pomembno je eh, urejanje robustno in strogo finančnih trgov. Tukaj potrebujemo čim prej Eh, reforme, kar zadeva nadzor. Tista dimenzija reform, ki je najbolj pomembna, je seveda uh, mehanizem za odziv na uh, tveganja, ki jim je izpostavljen naš uh, mehanizem enotne valute. Sedaj moramo uporabiti vsa orodja, če jih še nismo razvili, jih moramo razviti, da bomo zagotovili verodostojnost teh politik. Zakaj gre? ne gre samo za neka tehnična pravila. Zakaj gre? Gre za prihodnost evra in v določeni meri lahko rečemo, gre za prihodnost evropskega projekta. Če hočemo vse to omogočiti, pa moramo zagotoviti, da ne bo nihče dvomil več, da se svet spreminja. Naši predlogi v zvezi s gospodarskim upravljanjem so nekaj novega. Danes so pogoji takšni, da lahko povežemo stabil, pakt stabilnosti in rasti, gospodarsko upravljanje in socialne in gospodarske reforme v neki Evropski monetarni uniji. Na ta način bomo dosegli skupne cilje strukturni skladi, nadzor proračuna in cela vrsta ukrepov, ki jih imamo in reform, ki smo jih predvideli v strategiji EU 2020. Gre ne samo za dodatek novi, prejšnjim strategijam, gre za popolnoma novo gospodarsko strategijo v Evropi. Takšno strategijo pa lahko imamo samo, če bomo imeli pravi sistem gospodarskega upravljanja in vodenja ampak sistem sankcij in spodbud mora biti osredotočen na odgovornost držav članic. One so že tiste, ki so sprejele pač evro, morajo se držati pravil, ki smo se jih dogovorili. Te države članice ima neko skupno dobrino, ki jo imenujemo evro in slabo vedenje ene države članice ne sme ogroziti, ogroziti vseh drugih v evromočju. Zato moramo biti bolj konsistentni v naši politiki, istočasno pa moramo ohraniti vse specifičnosti, ki eh, vladajo med državami članicami evromočja, na eni strani tistimi, ki še niso v evromočju. Sedajna situacija zahteva ambicije in drznost. Predlogi komisije pošiljajo odločno sporočilo v EU in v svet, da je Evropska unija pripravljena in sposobna odzvati se na izzive, ki so pred nami. Seveda pa moramo pri tem doseči medinstitucionalno sodelovanje, da bomo v duhu medsebojnega zaupanja lahko dosegli vse te ukrepe. Zato je zelo pomembno, da vsi naši partnerji tudi v svetu vedo, da smo pripravljeni sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni, da obranimo stabilnost naše skupne valute. Komisija je sedaj svojo pravico do pobud že začela uveljavljati in svoje naloge bo opravila in je prepričana, da predlogi, ki jih pripravljamo, so pravi predlogi za Evropo. Najlepša hvala za vašo pozornost. Činkuje. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik Evropske komisije za to, da ste naredili ta dober uvod v našo razpravo. Sedaj pa bom dal besedo govornikom, ki bodo spregovorili v imenu političnih eh, skupin. Najprej gospa Wortman Kol v imenu ELS Evropske ljudske stranke. Najlepša hvala, gospod predsednik. Predsednik Barozo, komisar, vaši predlogi so pomemben korak v smeri krepitve Evropske gospodarske unije. Prav je in pohvale vredno je, da ste prevzeli pobudo delovanja, da niste čakali na ukrepe in predloge drugih. Moja politična skupina pozitivno gleda na vaše predloge in želeli bi sodelovati s svetom, zato da bi te predloge lahko resničili v praksi. Želimo tudi sodelovati, zato da bomo lahko sprejeli nove pobude, ki bodo potrebne za to, da zagotovimo eh, trdnejšo in bolj neodvisno vlogo Evropskih komisij. Evropski svet je že postavil vse temelje za demokratični nadzor nad delovanjem komisije, ki ga sicer seveda vedno izvaja Evropski parlament. Z veseljem čakamo zakonodajne predloge, ki nam jih boste pripravili septembra. Seveda bo treba celo vrsto stvari koordinirati, akcijske načrte posameznih držav, pomembne reforme in boleči ukrepi v državah članicah so sedaj pomembni, če hočemo krepiti konkurenčnost evropskega gospodarstva. Na ta način bomo ustvarjali delovno mesta in tudi blaginjo za naše državljane. Potrebujemo ukrepe za krepitev eh, pakta za stabilnost in rast. In vse inštitucije morajo stati za temi ukrepi. Potrebujemo tudi nekatere ukrepe, ki bodo odvisni od tega, kako uh, bomo konkretno pripravljeni delovati. Uh, Nizozemski ta nogometna a, eh, reprezentanca ima svoj slogan, nikar ne govoričimo, temveč igrajmo. In ne bi bilo slabo, če bi ta slogan prevzeli tudi v evropskih inštitucijah. Ne besede, temveč dejanja so sedaj potrebna in tudi, ker zadeva nadzor nad finančnimi trgi. E, Poročilo Žaka Dela Rosjera je svet sprejel, sedaj pa ga je treba začeti izvajati. Nadzorni organi morajo dobiti prave pristojnosti, tako da bodo lahko začeli čim prej delovati. In sedaj je svet tisti, ki mora delovati. Jutri bo parlament glasoval o celi vrsti teh ukrepov, ampak vrata ostaja odprta za svet, tako da bo na svetu ECOFIN še ta mesec dosežen dogovor v zvezi z nadzornimi finančnimi organi. Evropski parlament bo seveda svoje pristojnosti tudi na tem področju izvajal pripravljeni smo delati ne v našem interesu, temveč v interesu državljank in državljanov, da bomo ustvarili ponovno mir v finančnih trgih. Najlepša hvala za vašo pozornost. Dziękuję. Najlepša hvala. V imenu skupine socialistov in demokratov sedaj dajem besedo kolegu Stevenu Hughesu. Izvolite. President. President. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, gospod Ren. Fiskalna stabilnost seveda ne more imeti za posledico težav v, eh, torej stvari morajo biti usklajene. V časih vedno večje nezaposlenosti, brezposelnosti in socialne izključenosti mislim, da moramo strezno odreagirati in vse to ne sme biti cena za fiskalno konsolidacijo predlogi prejšnji teden, mislim, da ne gre do v pravo smer. Pri upravljanju, gospodarskem upravljanju potrebujemo tudi ustrezno ravnovesje, ustrezno, seveda, gospodarsko učinkovitost, ampak tudi socialno odgovornost. Kaj bo resnično pravi korak naprej na tem področju, je vprašanje potrebujemo bolj diferencirane konsolidacijske načrte, ne pa le kratkoročne in kratkovidne eh, stroge ukrepe, ki dejansko nimajo ekonomskega učinka. Drugič, morate delati na tem, da bomo prišli do fiskalne konsolidacije in do več delovnih mest. Zdaj predvsem govorimo o zmanjševanju deficita, pri tem pa izgubljamo tudi delovna mesta. Nadalje potrebujemo ustrezno javno financiranje, ravno zaradi tega, da bo strategija 2020 ustrezno delovala in tu potrebujemo ustrezne vire za financiranje vsega tega, hkrati pa potrebujemo operativne predloge strani komisije, kako bomo davčno breme čim bolj uh, odstranili z delovne sile oziroma z dela. In končno, niste prišli do pozitivnih eh, eh, inicijativ, ki bi lahko bile resnično prava pot. Zato upam, da boste znova premislili te zadeve in prišli z nekoliko bolj uravnovešenim predlogom v jeseni. Hvala. Hvala lepa. V imenu uh, Alde, gospod Verhofstadt. Euh, euh, gospod predsednik, eh, vesel sem predstavitve tega svežnja strani gospoda predsednika komisije. In če lahko nekaj povem, mislim, da je treba čim hitreje na podlagi vaše pobude, eh, da postavite, položite te stvari na mizo, eh, položite jih pred Evropski parlament. Kajti dejansko to je prava mehanika, kako Evropska unija deluje. Evropska komisija ima pobudo in želim vam veliko uspeha pri vašem delu. Seveda, delo, veliko dela ste že opravili, ampak na koncu je komisija tista, ki mora prevzeti odgovornost in predlagati, postaviti, položiti na mizo ustrezne predloge. Kakorkoli, v tem svežnju pa obstajajo nekatera odprta vprašanja. Prvo in morda bistveno je, kdo bo vodil to gospodarsko upravljanje države članice, svet ali morda skupno, eh, institucije skupnosti, centralna banka in komisija. Za Evropski parlament je to zelo jasno. To morajo biti institucije skupnosti, kajti še nikoli nismo videli, da bi lahko države članice nadzorovali same sebe. To ne gre. To ni nikoli delovalo niti v preteklosti in to ne bo delovalo niti v prihodnosti. Drugič, sankcije da, to da ne samo sankcije stališča pakta e, za stabilnost, to, to, to je le en vidik celotne politike. Eh, videti moramo, kako stvari potekajo, kar se tiče produktivnosti, kar se tiče strukturnih reform, torej na ravni celotnega gospodarstva. Tu potrebujemo sankcije, ki, uh, pred, ki bodo predvidljive in mislim, da bodo morale biti tu države članice predvsej bolj dosledne. Zahtevane so seveda neke sankcije, ampak ko govorimo o sankcijah na ravni Evrope 2020 in tako naprej, so države članice predvsej bolj zadržane. Torej, želimo eno ali drugo. Če sankcije da, jih moramo izvajati vse posod. Tretjič, treba je razmišljati tudi, gospod predsednik, o strategiji ekonomske rasti. Ne moremo si. Ne moremo le govoriti, zmanjšali bomo deficit in tako naprej. Zagotovo to je potrebno. Sam sem bil uh, minister za proračun, tega se zavedam. Ampak poleg tega je treba, potrebujemo tudi neko politiko ekonomske rasti. To je tisto, kar nam lahko, eh, torej le to lahko omogoča Evropski uniji, da bo rasla in Evropska unija ima te potencijale. Potrebujemo in imamo strezne potencijale na ravni infrastrukture in tako naprej, kot je že bilo povedano v poročilu gospoda Montija. In tu mora komisija odigrati svojo vlogo s predlogi. Ne le kar se tiče zmanjševanja deficita, ki je zagotovo potrebno, ampak tudi na ravni verodostojne strategije za ekonomsko rast, zato da ne bomo prišli v gospodarsko stagnacijo, kot recimo na japonskem več kot deset let in tako naprej. In četrtič, vesel sem, da je bila sprejeta odločitev, da se te stvari javno predstavijo, to bi bilo treba storiti že pred enim letom, kot so storili v Ameriki, kajti to je edini način, da obnovimo spet uh, uh, uh, uh, zaupanje na trgu in končno, gospod predsednik, kar se tiče finančnega nadzora, naj povem zelo jasno, nikakršnega soglasja ne bo strani Evropskega parlamenta, če države članice in svet ne bodo spoštovali da je evropska oblast avtoriteta tista, ki je bistvena in ki mora imeti zadnjo besedo. Seveda na podlagi predlogov komisije. Države članice še niso doumele, kako je s tem, gospod predsednik. Države članice morajo to sprejeti, sicer ne bo soglasja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, oprostite, ampak moram eh, prekiniti tale govor, ki je bil zelo zanimiv, vendar je bil nekoliko predolg. Oprostite. Kolega Sven Gigold za zelene, izvolite. Najlepša hvala za predstavitev tega sporočila. Mislim, da je jasno in kolegice in kolegi, tukaj moramo biti previdni zdaj smo še naprej v težki situaciji in ne smemo slediti starim ozorcem. To pa so, da podarjamo politične pravice, da zmanjšujemo uh, primankljaje in da govorimo o konkurenčnosti, medtem ko uh, levi pa govorijo samo o nevarnostih uh, teh varčevalnih ukrepov in tako naprej. Tako ne bomo prišli naprej, po mojem mnenju. Če hočemo biti pošteni in če si pogledamo ta predlog, moramo gotoviti, da so tukaj vsebovani nekateri pomembni uh, koraki naprej z vedika usklejevanja proračuna in tudi v tem, tej smeri, da se jasno označujejo in imenjujejo neravnotežja. Do nedavnega o tem nismo govorili. Prav tako je napredek o tem, da sedaj so tu predvidene sankcije za države članice, ki ne bi upravile svoje domače naloge. Hkrati pa so tukaj določene črne pege v tem predlogu in mislim, da teh eh, ne smemo več prenašati, ne mi, ne naši državljani. Seveda mora obstajati gospodarsko upravljanje in seveda moramo govoriti tudi o davčnih vprašanjih. Imamo davčne oaze, imamo velike neobdavčene sektorje v gospodarstvih, imamo tudi pretirano davčno konkuriranje in to ne sme več ostati tabu, sploh pa ne v to vrstni izjavi. Poleg tega, proračunska politika ni dovolj, da se usklajuje le tako, kot je opisano. Poskrbeti moramo za to, da bo ta politika delovala proticiklično in s tem proti krizam. To ni nažalost osebovano v tem besedilu. Prav tako je še naprej tabu, da bi rekli, da pri neravnotežjih obstajajo države, ki imajo primankljaje in ki imajo tudi preseške. In da eh, še vedno se ne upate tega pomenovati, kot bi morali. Imamo težave pri uh, mehurčkih s cenami na premoženje. Tudi tega niste eksplicitno omenjali. Tode, kaj hočem reči? Bodimo iskreni in postimo nekoliko ideologije uh, ob strani sedaj v tej krizi. Nikar ne gledamo samo enostransko na te probleme. Napred, ki sedaj niso dovolj, držav, naši državljani iščejo obsežno rešitev in to so si tudi zaslužili. Kay. Hvala lepa. Sledi gospa Kay Swinburne za skupino EKR. Hvala, gospod predsednik. Gospodarsko upravlja, upravljanje in druga orodja so seveda zelo pomembna področja, ko se ukvarjamo z finančno krizo. Ampak na vseh teh področjih moramo zagotoviti ustrezne strukture, ki bodo delovale in to čim prej. Zato, da bi mi prišli do skupnih pravil morajo države članice ustrezno okrepiti zavest in sodelovanje, priti moramo do soglasja, da je ta, te ukrepe dejansko treba izvajati na ravni vseh 27 držav članic in da morajo vse slediti. Tu moramo imeti ustrezno politično odločitev, hkrati pa omogočiti, da bodo naloge izpeljane. Potrebujemo tudi jasen signal, da še posebej, kar se tiče Evropskega eh, odbora za sistemska tveganja, da bodo stvari ustrezno zastavljene in zadnja finančna kriza je pokazala, da potrebujemo vse te ukrepe. Ugotovili smo, na katerih področjih lahko premostimo težave, hkrati smo ugotovili tudi, da potrebujemo transparentnost trgov, celotnega trga in vseh storitev. Pogosto se je govorilo o tem, da se ameriški pristopi postavljajo pred evropske, s tem pa se ne strinjam. V naslednjih tednih in mesecih bo, moramo priti do ustreznega, močnega evropskega sistema, ki bo iz eh, evropskih organov in instrumentov naredil ustrezne, eh, ustrezno urodje za odziv. Poleg tega lahko pridemo, eh, ugotovimi tudi, da bo to omogočilo boljše delovanje enotnega trga. Seveda pa moramo zagotoviti, da bodo vsi ti novi ukrepi učinkoviti in usklajeni z nacionalnimi ukrepi. In ko se pogovarjamo o teh zadevah, če želimo resnično priti do dobrega nadzora, do dobre strukture, to je tisto, kar je bistveno. Ne gre za več ali manj Evrope. In komisija bi se morala osredotočiti na te zadeve in na to, da lahko z različnimi sredstvi pridemo do varnejšega in boljšega, bolj učinkovitega finančnega sistema. E Hvala lepa, gospa Swinburne. Sledi gospod Lotar Biski. Hvala lepa, gospod predsednik. Potem, ko je komisija v zadnjih tednih reševala evro in se osredotočila na strategijo EU eh, e 2020 in skušala tako se tudi nekako uh, odmakniti od uh, reševanja bank, sedaj imamo na mizi predloge, ki reformirajo pakt o stabilnosti in rasti. Ti predlogi komisije za stabilnost pakta o stabilnosti in rasti po našem prepričanju ne gredo v pravi smeri. Komisija želi, kot je že to eh, tudi delovna skupina gospoda Van Rompoja naredila, eh, ne sebinsko spremeniti tega pakta, temveč eh, želi le okrepiti sankcije komisija in svet zahtevata še več kontrole, še več nadzora in še več kazni za države s primankljajem. To ni delovalo niti v preteklosti in protoko ne bo delovalo v prihodnosti. Mi kot levica v Evropskem parlamentu se veselimo tega, da so najhujši predlogi kazni za deficitarne države um, bili zavrneni strani komisije. Mi mislimo, da državljani morajo plačevali že zdaj in sedaj je čas, da se začne eh, gibati tudi svet. Vse te težave ne izhajajo iz letnih primankljajev z vedika mastrihskih kriterijev ni celo 3 odstotkov. sedaj bomo videli, da bo naša rast v evropskem območju še manjša zaradi teh ukrepov. Seveda obstajajo neravnovesja v Evropske unije, ki jih je treba izravnati. Od teh eh, neravnovesij živijo špekulanti gospodarsko močnejše države morajo nekoliko opustiti svoje izvozne strategije, ki imajo slabe posledice za šipkejše države članice. Namesto tega se je treba posvečiti bolj krepiti notranjega trga. Pakt o stabilnosti in rasti mora vsebovati tudi predloge za zmanjševanje revščine. Ni le potrebno ta pakt uh, poostriti, temveč ga temeljito reformirati. Godfrey. Hvala, gospod predsednik. Zdaj pa gospod Godfrey Blum za skupino EFD. Gospod predsednik, spoštovana komisarja. Na zadnjem zasedanju ste moralo, morali zelo hitro iti, pa ste preslišali moje bistre besede. Namreč zelo se vam mudi, mar ne? Prav žal mi je za vas, ampak to, vas vse, to vse to vas zadeva. E, zadnji eksperiment, ki je moral propasti, In tu, eh, se, tu govorim tudi o uh, eksperimentih v Cambridgeu v 90-ih letih, ki so uh, vsi propadli in vse kaže, da sem že takrat imel prav. Uh, kaj se je namreč zgodilo? Svoje lastna pravila ste pomečkali in jih vrgli stran. Vse fiskalno vse fiskalne nedoslednosti ste prenesli v evroobmočje skupaj z Grčijo in vse to bo pospešilo razpad evroobmočja, kar pa tudi ni, neverje, eh, ni nenavadno. To je bilo dejansko vse že zapisano v osnovah in zato bi predlagal, zdaj ko je Grčija propadla finančno, uh, bil sem v londonskem sitiju, ko smo kupovali grške obveznice uh, pa, pa, in uh, naše banke so na tej podlagi prišle v hude težave. Tri kaj naše centralne banke zdaj počno? Isto, isto počno, kupujejo slabe obveznice, jih ponovno uh, postavljajo v nove svežnje in torej, kaj narediti, da pridemo iz tega? Znebiti se morate političnega establishmenta in podpore komercialnim bankam. In centralne banke morajo začeti se ukvarjati s tem. Namreč tam so problemi, ne pa rešitve v tem trenutku. Madame Marine Le Pen. Sledi gospa Marie Le Pen za samostojne poslance. Stvari danes so takšne, kot jih še nikoli nismo videli. Imamo največjo brezposelnost in vse čas pa nam pada konkurenčnost v Evropski uniji. In ta popolni propad je uh, sicer zdaj prizadel Grčijo, sledili, sledijo pa ji lahko Španija, Italija, tudi Francija in tako naprej, trpijo pa vse čas najrevnejši deli prebivalstva. Danes pa nas potiskate v drugo smer. Odgovornost morate prevzeti za te zadeve. Kajti tako raznolike ekonomije, kot jih imamo v Evropski uniji, so seveda razlog, kako bomo pojasnili, da je Španija, ki je imela odličen proračun še pred leti, danes pa ima 12 odstotki, 12 odstotni deficit, zato ker je prišlo do špekulacij na uh, trgu uh, uh, z stanovanji in tako naprej. Vse to ima hude posledice in edini odziv z vaše strani je, da se odzovemo na takšne napake. V resnici pa bi bilo treba ukrepati drugače. Potrebujemo ustrezno strogo politiko, to je, moramo se ustrezno strogo odzvati na vse to. Gospod predsednik komisije, izvolite, beseda je vaša za zadnje pripombe na to razpravo. Hvala, odzval se bom, koliko se da, predvsem na to, kar je povedala gospa uh, eh, Vortman Kol. Hvala. Torej, kar se tiče verodostojnosti našega dela, tudi kar se tiče evropskega projekta v celoti in evroobmočja, mislim, da mora biti parlament tesno povezan z vsemi temi napori. Na zadnjem Evropskem svetu, kjer je tudi eh, sodeloval gospod Buzek, sem govoril že o tem, da je treba parlament vse čas obveščati o vsem, vseh vidikih napredka glede gospodarskega upravljanja v Evropski uniji. Nekaj skrbi so izrazili nekateri gospod Biski, gospod Hughes. Mislim, da je sveda to treba upoštevati, ampak hkrati mislim, da so naši predlogi taki, da upoštevajo vaše skrbi. Kajti v teh predlogih ravno govorimo o tem, da pakt stabilnosti ni vse, da namreč povezujemo tudi neko analizo izvajanja ukrepov. Uh, v paktu z makroekonomskimi neravnovesji in tako naprej, z razlikami v konkurenčnosti in tako naprej. Torej, to, kar predlagamo dejansko, je realističen pristop. Tu ne gre le za makroekonomske zadeve, ampak tudi za rast, kot je povedal gospod Verhofstadt, gre tudi za inovacije, za reforme. Vse to je ravno tisto, o čemer govorimo. To je cilj strategije 2020. In da, gospod Verhofstadt, kot ste rekli, zdaj nas zanima tisto, kar je pomembno, je notranji trg. Na podlagi poročila gospoda Montija, poročila, sem, za katerega sem prosil, da ga predstavi, eh, bo tudi gospod Barnier prišel z pomembnimi predlogi, kar se tiče vseh teh zadev. Naš predlog torej ni le v zvezi z uh, uh, uh, ustreznim ravnanjem pri gospodarskem upravljanju, ampak skušamo ugotoviti tudi, kaj je narobe in uh, Torej, več čas govorimo o tem, da ne gre le za makroekonomsko raven, gre tudi za rast, gre tudi za naš dnevni red reform. In tu zdaj imamo, če se bomo seveda na koncu lahko dogovorili, bomo prvič prišli do nekega celovitega, celostnega pristopa. Če pogledamo vse vidike, veste, da smo še pred nekaj meseci, ko sem predstavljal strategijo 2020, smo še govorili, se je še govorilo o tem, da tega ne moremo povezati z, z paktom za stabilnost in, gro, eh, in, in rast. Zdaj pa se mislim, da vsi strinjamo, da se moramo pogovarjati o teh zadevah, ne o reformah zgolj, ne zgolj o konkurenčnosti. In zato se ne strinjam s tem, da naš pristop ni, ne, da, da ni uravnovešen. Pri Evropi 2020 smo govorili o ciljih, kot so zmanjšanje revščine, povečanje zaposlenosti in tako naprej. Torej, zdaj lahko rečemo, da dejansko imamo uravnovešen predlog, v katerem skušamo vse te ukrepe kombinirati in upoštevati nacionalno dimenzijo, hkrati pa imeti tudi ustrezne cilje, kar se tiče konkurenčnosti, kar se tiče socialne vključenosti in kar se tiče izobraževanja. Res je, gospod Verhofstadt, komisija mora biti tisti, ka, tista, ki predlaga in to tudi počnemo, zato prihajamo s tem predlogom, gre seveda za zelo pomembne reforme in ravno zaradi tega je tudi gospod Ren Eh, tisti, ki prispeva pomembne, eh, ki pomembno prispeva in njegova delovna skupina. Zagotovo moramo priti do soglasja, gre za pomembne spremembe, hkrati pa je treba vedeti, da v danem trenutku, ko bomo potrebovali zakonodajni predlog, bo komisija to storila. To je tudi seveda najboljši način za to, da vključimo delo vašega parlamenta. Hkrati pri tem celostnem pristopu želimo tudi ustrezen nadzor. Ne gre le za sankcije, za tiste, ki ne izpolnjujejo meril uh, v zvezi z deficitom in tako naprej. Hkrati si želimo tudi okrepiti koordinacijo strani, stališča makroekonomske, makroekonomskega ravnovesja. Nekateri ste omenjali nadzor. Še enkrat bi rad rekel, da si želimo zagotovo priti do ustreznih novih odborov, do ustreznih novih mehanizmov z letom 2011 in zato smo utemeljili to reformo na novi arhitekturi. In v zadnjih dnevih je belgijsko predsedstvo že začelo delovati v tej smeri. Želimo si tu konstruktivnega pragmatizma na obeh straneh in eh, zelo sem vesel tudi napora in ambicij, ki jih izkazuje parlament. Hkrati bi vas prosil, da se resnično potrudite, da bomo prišli do dobrega dogovora v naslednjih dneh. Mislim, da je zdaj na dosegu roke in komisija je tu prispevala številne kompromisne predloge in smo zelo zadovoljni, da zdaj že napredujemo v pravi smeri in zdaj prosimo vse ostale institucije, da delujemo z istim zagonom tudi naprej. In kot je povedala gospa Swinburne, američani so govorili o političnem soglasju, ampak še nimajo zakonodaje včasih v tisku izgleda kot, da so precej pred nami, pa to ni res. Predsednik Obama je na vrhu G20 rekel, da kako, kako nameravajo postopati, ampak dejansko moramo tudi mi lahko pridemo pred njimi do rezultata in zato verjamem, da to moramo narediti, da bomo ravno pokazali neko vodstveno vlogo, kar se tiče nadzora, tudi na globalni ravni. Vse to lahko seveda okrepi tudi vlogo Evropske unije na tem področju. In končno, kar se tiče preverjanja in spodbujanja transparentnosti, Na zadnjem Evropskem svetu sem že povedal, da potrebujemo javno predstavitev rezultatov. Veste, da gre seveda za nacionalno pristojnost, hkrati pa sem vesel, da je parlament tudi govoril o tem. To mora pokazati vlagateljem, da neosnovane, neosnovana sumničenja lahko sicer obstajajo, ampak prepričan sem, da je bančništvo v Evropi dovolj močno, da se zoprstavi vsemu temu. Treba se je eh, spoprijeti z ranljivimi mesti. še enkrat povem, gre za nacionalno pristojnost v nekaterih zadevah, seveda pa bomo tudi na strani komisije pravočasno te stvari preverjali in postavili ustrezna pravila. Kar se tiče obremenitvenih testov, to je bilo zelo dobro sprejeto na vrhu G20 v Torontu in verjamemo, da je to prava pot, da pridemo do ponovne, eh, da spet si povrnemo v neko verodostojnost spoštovani poslanci, vidite, torej, da delamo in delujemo na večjih frontah. Danes sem vam predstavil eh, nekaj predlogov, ki so bili oblikovani v zadnjem času, kar se tiče gospodarskega upravljanja, seveda pa tega ne smemo ločiti od drugih naporov, ki jim sledimo. Več doslednosti v naših ekonomskih politikah, treba je tudi razumeti, da monetarna unija ni smiselna brez ostalih takšnih ukrepov in verjamem, da bodo vsi naši državljani videli, da je to pomembno tudi za stabilnost evra. Ne gre torej le za interes evroobmoča, ampak interes vseh evropejcev in vseh tistih, ki si želijo odprt trg, odprto ekonomijo in odprto družbo. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod predsednik, za vaš pristop in za sodelovanje z Evropskim parlamentom. S tem eh, zaključujem ta del razprave.